because the, uh, it's easy to, that everybody understands. Uh. Now the explanation of the votes. Prehajamo k obrazložitvam glasov. Gospa, začeli bomo sa poročilom gospe Beres. Gre za spremembo uredbe 1927 skozi 2006. Na seznamu imam tri govornike. Herjar je prvi govornik. Imel bi dve pripombi v zvezi s tem besedilom. Prva pripomba je sledeča. Sem eh, navdušen pristaš tega sklada, kajti služi k sledečemu. Imamo probleme s prilagoditvijo globalizaciji in če imamo ta sklad, lahko pomagamo. Tako lahko ljudem vrnemo vero v globalizacijo, kajti na ta način lahko odpravimo gospodarske negativne posledice globalizacije. In drugič, sem tudi skeptik. Mislim, da potrebujemo konkretno proračunsko vrstico za ta sklad, kajti nesreč ne moramo načrtovati. In če tega denarja ne bomo načrtovali, potem se bo denar enostavno razdelil. Zato sem. Zato po drugi strani pa mislim, da moramo biti tudi nekoliko eh, skeptični. Mislim, da bi morala biti zmerna, srednja pot pravilna. Hvala lepa. Kolegi, tisti, ki ne želite obrazložiti svojega glasovanja, prosim, da zapustite dvorano, tako da bomo lahko nadaljevali z delom. Gospod Anan, dobi besedo. Hvala lepa, gospod eh, predsedujoči. Torej, tako se zadeve končajo. Sedaj se odzivamo na krizo tako, da si izposujamo, izposujamo ogromno vsoto, 2 trilijona evrov. Mislim, da je to takšna vsota, ki eh, je naši možgani sploh ne morejo razumeti. In pojavita se dve vprašanje. Kdo bo eh, jamstvenik za takšno posojilo? Posojilo naj bi dala Evropska centralna banka, to da Evropska centralna banka kupuje to, kar eh, imenujemo dolg eh, kriznih držav članic. Plačal pa bo na koncu davkoplačevalec in to vključuje tudi davkoplačevalce Grčije, Španije, Italije. In drugo vprašanje, od koga si bomo izposojali, kdo pa ima v žepu uh, trilijone evrov? Dejstvo je, da si izposojamo od prihodnih generacij. Mislim, da se nad nami eh, z, eh, zbirajo črni oblaki, ki bodo za nevihto zadeli prihodne generacije. mislim, da bodo utrpeli hude posledice naši otroci. Hvala lepa, gospod Hanan. Gospod Kili je naslednji. Gospod predsedujoči. Pred nami je torej sprememba uredbe Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji. Aha, torej prihodnost Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji pa pride kasneje? Da. Yeah. Ja but we are through. Yeah. Yeah. Yeah, tell yeah. Yeah. Kelly, we are just having the explanation of the vote. Kelly, sedaj obrazlagamo uh, glasovanje v zvezi z poročilom gospe Beres. Okay. Do it now? Yes, do it okay. now, Lahko sedaj? Da. Hvala lepa, gospod predsedujoči. To poročilo je zelo pomembno, kajti nanaša se na Evropski sklad eh, za prilagoditev globalizaciji. Ta praktično omogoča presposebnim, eh, da se hitro pravno vključijo na trg dela. Po drugi strani pa uliva tudi pogum brezposelnim. In to je zelo pomembno. To sem uh, pogosto videl. Pomembno je, da nekdo eh, prisluhne delavcem in jim je pomaga in jim je pripravljen pomagati. Seveda so težave s skladom in v zvezi s tem imamo eh, predloge sprememb. Sklad bomo potrebovali zelo dolgo, žal. Hvala. Želi še kdo? besedo in pojasniti, zakaj je volil tako ali drugače v zvezi z poročilom gospe Berez? Ne. Torej, zadaj bomo a, eh, govorili o razmerah v Palestini, gospod Tarant. Tarant. Gospoda Taranta ne vidim v dvorani. Gospod Takola arvoisa puhemies haluan tähän palestiinan päätöslauselmaan antaa äänestysselityksen. V zvezi z glasovanjem bi rad povedal sledeče. Pogosto imamo eh, glasovanja, ki so povezana s evropskimi vrednotami in zato je šlo tudi pri tem glasovanju. vedno znova govorimo o demokraciji, o temeljnih eh, svoboščinah in pa o človekovih pravicah. Vsi vemo, da je Izrael edina demokracija v regiji in zato zasluži našo podporo. In v tem smislu je obžalovanja vredno, da je večina oddala ta signal. Na vsak način pa se vese, sem vesel tega, da so bili številni na moji strani in so glasovali proti tej resoluciji, kajti ta resolucija se želi postaviti na stran Izraela. In to naj bi poskrbelo, privelo k temu, da bi Izrael že vedno bil glavno mesto nedeljene države. Demokracijo izraelske države moramo dati tudi sosedam. Hvala lepa. Večina poslancev v Evropskem parlamentu je nekje vmes v tem vprašanju, kajti so na strani ljudi. In seveda se lahko prepiramo, ali je dobro, da je sedaj um, Palestina podala vlogo uh, z, uh, za članstvo pri Združenih narodih. Po drugi strani pa je tako, da pogajanja tečejo desetletja in da nismo prišli do nobenega rezultata. Kaj, kar sedaj potrebujemo, so ukrepi, ki bodo ustvarili a, zaupanje. A, e, ti ukrepi pa morajo priti iz obeh strani. In po mojem mnenju potrebujemo tudi jasne signale iz Izraela. Sedanja politika naseljevanja v Izraelu pa prav nič ne pomaga in nas nikakor ne bo privedla do cilja. Hvala. Mr. Repo, Hvala, gospod Repo. Puhemies, Lähi-idän rauhanprosessissa on edistytty. Hvala lepa. Mirovni proces eh, na Bližnjem vzhodu moramo nujno nadaljevati. To je zapisano tudi v tej resoluciji. K tem sodi tudi pravica palestincev in pa pravica izraelcev do lastne države za varnimi mejami. To je treba zagotoviti. Razočaranje predsednika Abasa je razumljivo, kajti eh, za nami je 20 let eh, mirovnih pogajanj. Toda mednarodna politika je tudi pomembna. Pomembno je, da Evropska unija govori za enim glasom. Upam, da bodo države članice Evropske unije dejansko zauzele enotno stališče v zvezi z razvojem eh, na Bližnjem vzhodu in da bomo našli mirno rešitev. Edina možnost za trajni mir v, re v regiji je ta, da imamo politični dialog. Pogajalski partnerji se morajo usesti za skupno mizo in vedno je treba paziti na to, kaj se bo zgodilo po tem postopku v Združenih narodih. Arvoisa puhemies, haluan myös antaa äänestysselityksen. Gospod predsedujoči, tudi sama bi rada pojasnila svoje glasovanje v zvezi z resolucijo o Palestini. Moje stališče bi morali vključiti v zapisnik. Podpiram to resolucijo. Oziroma te resolucije ne morem podpreti, ne morem podpreti vsebine te resolucije. Pomembno je, da eh, obe strani najdeta pot nazaj do pogajalske mize. To je pozitivno. Pomembno pa je tudi, da se pojasni status Jeruzalema in da se določijo meje. Vzajemno zaupanje, zaupanje iz obeh strani je treba ustvariti, to, da tega ne moramo predpisovati od zunaj. To morata obe strani razviti medsebojno. če EU ne podpre palestinske države, potem je to nedvomno uh, težko stališče, ki ga bomo zauzeli v Evropski uniji. Hvala lepa. Hvala lepa. Sem prijatelj Izraela, vendar sem kritičen prijatelj. Delam za britansko vlado na um, mirovnem procesu Severne Irske. In iluzija je verjeti v vojaško rešitev. Potrebujemo politično rešitev in to vključuje tudi pogajanja. In uh, nasilbine ne pomagajo. Razumem Izraelce, ki, s katerimi se slabo ravnalo, verjamem, da potrebujejo, oziroma palestince in verjamem, da potrebujejo mirno državo, ki bo v miru živela sa sosedi. To, da mislim, da to ni dobra pogajalska taktika, da gredo uh, naravnost uh, k Združenim narodom za ustanovitev države. Mislim, da to ni prava pot. Zato um, sem se vzdržal pri glasovanju. To, da upam, da bo mirovni proces uh, delal korake naprej, to je bistvenega pomena. Samo močna pogajanja, ki smo jih videli pri mirovnem procesu Severne Irske, lahko prinesajo politične rešitve, ki bodo koristile vsem. Hvala. Hvala, Kemper Benjamin, še. Kdo želi besedo v zvezi z palestinsko resolucijo? Ne. Potem pa nadaljujemo k a, vrhunskemu srečanju o zemlji Rio plus 20. Gospa Basesko. Vam mulțumesc, domnule președinte, consider că dezvoltarea economică. Gospod predsedujoči, razvoj zelenega gospodarstva je alternativa pretiranemu izkoriščanju fosilnih uh, goril. Sem pa proti številke 36. Kajti to bi lahko ustvarilo socialne probleme, kajti cena za elektriko za končne uporabnike bi zrasla. Človeške dejavnosti vplivajo na biosfero in te dejavnosti so vedno bolj intenzivne in da lahko vpliva na uh, biološko uh, ravnotežje. Pri nas oziroma Romunija podpira trajnostni razvoj in promovira zelene tehnologije. Zato ne odobravam eliminacije jedrske oziroma odprava jedrske energije iz energetske mešanice Evropske unije. Ta tip energije je visoko učinkovit in hkrati ni drag. Da bi nehali graditi jedrske elektrarne. To ne bo koristilo okolju. Hvala. Gospod Repa. Hüveksün, julkilausuman, tietyn... Gospod predsedujoči. Zelo pomembno je, da na vrhunskem srečanju zemlji v Riju Evropska unija predstavi skupni cilj. Ključni cilj pa je enakopravno zagotavljanje dostopa do virov, tako za to generacijo kot prihodne generacije. To je predpogoj sine qua non, če želimo trajnostno porabljati vire. Mislim pa, da bi morali spodbujati v Riju predvsem trajnostno porabo virov, zauzemati bi se morali za bolj zeleno gospodarstvo in bolj pogosto uporabo zelenih virov. Želimo si, da bi bila naša družba bolj participatorna bolj socialna, kjer bi bila zagotovljena pravičnost in tudi socialno varstvo. Zelena trajnostna družba mora spoštovati tudi temeljne pravice, kulturno raznolikost, versko raznolikost, predvsem pa zagotoviti to, da bodo uresničeni cilji iz področja enakopravnosti med spoloma. Hvala. Gospa Harkin. Hvala lepo, gospod predsedujoči. Vesela sem, da sem imela priložnost pripraviti to poročilo. Več zelo pomembnih vprašanj se tu pojavlja, tri bom na kratko omenila. Zagotoviti moramo trajnostno upravljanje z vodo, to mora vedno ostati javno dobro. Podpiram poziv, da se zagotovi pravica do vode in ustreznih sanitarnih pogojev povsod po svetu. Poleg tega je treba zagotoviti enakopraven dostop za vse sloje družb in sicer ne samo za gensko spremenjene organizme, ampak do vseh različnih semen. Poleg tega pa bi rada omenila še odstavka 59 in 60, kjer smo v 98 odstotkih izrazili svojo zaskrbljenost zaradi krčenja gozdov v amazonskem območju komisar De Gucht se še vedno zauzema za sporazum z Merkosurjem, čeprav bi to prispevalo k vse večjemu krčenju gozda v oporečju Amazonke. Ena roka dela eno stvar, druga roka pa to popolnoma zanemarja. Gospod Kelly, par besed. Ja. Hvala lepa. Celotno razpravo sem včeraj spremljal, nažalost pa nisem imel priložnosti spregovoriti o tem. To je zelo pomembno vprašanje. Rio plus 20. To so vprašanja, s katerimi se svet sooča in ta vprašanja so zelo resna. Dezertifikacija, pretiran ribolov, podnebne spremembe, omejena dobava čiste in pitne vode, krčenje gozdov. Nima smisla, da Evropska unija dela na tem področju, medtem ko preostali svet počne, kot se mu zdi prav in s tem spravlja vse večje število ljudi v revščino. Globalni problemi potrebujejo globalne rešitve in upam, da jih bomo oblikovali na naslednjem vrhu. Kot je rekel včeraj komisar, potrebujemo več ne samo gozdov, ne samo bolj čiste vode, ampak še veliko drugih stvari. Ne samo v Evropi, ampak tudi drugot. Hvala lepa, gospa Morkunajte, Mikuljena. Hvala, gospod predsedujoči. Glasovala sem za resolucijo, v kateri se bolj ali manj odraža ta realističen pristop Evropske unije do trajnostnega razvoja. Zelo vesela sem, da nam je uspelo razvodeniti stališče v odstavku 46, ki se nanaša na prepoved izgradnje jedrskih elektrarn. Takšna zahteva ne bi bila skladna stališčem držav članic, zato sem zadovoljna, da je Evropski parlament zauzel jasno stališče do tega če ne bomo več uporabljali jedrske energije, bo to prispevalo k vse večji energetski odvisnosti. Energetska varnost je zelo pomembna za države članice. Zagotoviti je treba visoke standarde tudi na področju jedrske energije. Vemo, da so viri obnovljive energije zelo pomembni, zato je pomembno, da jih nadalje razvijemo, ne samo v današnjem času, temveč tudi v prihodnje. Moram pa reči, da sem razočarana nad tem, da je bil Evropski parlament dokaj negativno nastrojen do nekonvencionalnih energetskih virov. Hvala. Gospa Itemaki. Arvoisa puhemies, äänestin... Gospod predsedujoči, glasovala sem za resolucijo za trajnostni razvoj, o katerem bodo govorili na konferenci Združenih narodov. Ta Vrh bo lahko zelo pomemben, lahko bo nakazal pot v prihodnje, ampak samo pod pogojem, če bomo dosegli kakšne konkretne rezultate, konkretne predloge, ki jih bomo lahko potem tudi uresničili. Dobra volja izjave to ni dovolj. Gospod predsedujoči, želim si, da bi Evropska unija skupaj s svojimi predstavniki, vključno z nevladnimi organizacijami, imela skupno stališče in ga zastopala na tem vrhu, da bi odigrala aktivno in konstruktivno vlogo. Ozreti se moramo tudi v preteklost in se nekaj naučiti iz preteklih izkušenj. Ali smo dovolj modri, dovolj inteligentni, ali bomo znali prisluhniti vsem drugim, kajti sami projektu ne moremo izpeljati. Konstruktivni pristop moramo biti, ker je to koristno za Evropsko unijo. Hvala lepa. Še kdo morda v zvezi z resolucijo Rio plus 20? Zdi se, da ne. Potem pa prihodnost Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji. Gospa Harkin. Hvala, gospod predsedujoči. Rekla bi samo to, da v celoti podpiram to resolucijo, še zlasti poziv Evropskega parlamenta, da se še naprej izvaja ta sklad, tudi ko bo zaključena trenutna finančna perspektiva. S tem bo parlament jasno pokazal, da potrebujemo ta sklad in da ta sklad ima svojo vrednost. Upam, da svet skrbno posluša to, kar pravimo. Določene stvari smo spremenili, izboljšamo lahko tudi delovanje sklada, lahko bi se še enkrat pokvarjali z porabo teh sredstev, z sofinanciranjem. Sklad mora na ustrezen način ponujati odgovore na potrebe delavcev, potem je treba odpraviti tudi razne motnje na področju neujemanja potreb in popraševanja. Vse predloge smo skrbno preučili tudi v okviru naše delovne skupine, za lahko, lahko stvari še ukrepimo, ampak države, članice in nekateri poslanci včasih kaj uporabijo kot argument, da tega sklada ne podprajo. Oktobra bo komisija podala ta predlog, novembra se bomo o tem še pogovarjali in moram reči, da sem zelo vesela, da komisija želi vključiti v sklad tudi samo zaposlene kmete. Hvala. Harkin. Hvala, gospod Harkin. Gospod Fajmon. Glasoval sem proti spravi. Hvala lepa, glasoval sem proti temu poročilu o prihodnosti sklada za prilagoditev globalizaciji. Mislim, da ta sklad ni zadosten, ukiniti bi ga morali. Pomoč osebam, ki so prizadete zaradi globalizacije, bi morala biti ponujena na nacionalni ravni. Dejstvo je, da samo večja podjetja dobijo denar iz teh skladov. Z globalizacijo se morajo soočati tudi mala in srednja velika podjetja, samo zaposleni tipa do sredstev iz sklada nima dostopa. Zato sem glasoval proti. Finally, e Sedaj pa še sporazum o partnerstvu v ribiškem sektorju EU-Maroko. Rippo. Mies, e, äänestin resoluution puolesta, sillä tämä äänestys oli todellakin oman tunnon äänestys. Euroopan un... To je bilo vprašanje vesti zame. Evropska unija je skupnost vrednot in mi spoštujemo univerzalne človekove pravice in pa temelje demokracije. Sporazum o ribiškem partnerstvu mora spoštovati eh, tudi eh, mednarodno pravo in, eh, in vključevati človekove pravice. Nespremljivo bi bilo za Evropsko unijo, če bi sprejemali sporazume, ki ne bi spoštovali naših lasnih vrednot. Ni jasno, ali bo ta sporazum dejansko v korist prebivalcem Zahodne Sahare. Zato bi bilo nedvomno bolje pridobiti pravno mnenje v zvezi s tem. Evropska unija in zunani odnosi Evropske unije bi morali nedvomno skrbeti za to, da bi na miren način rešili konflikt eh, v Zahodni eh, Sahari. Hvala lepa. Hvala lepa na koncu. Pa še gospod Rumeva Irueda. Še enkrat moram reči, da sem zelo presenečen na tem, da nas Maroko tako uspešno izsiljuje. Številni kolegi v tej dvorani so postali žrtve tega. Tu ne gre zato, da bi glasovali proti neki vladi, ampak glasovali smo za ali proti mednarodnemu pravu in pravni gotovosti. Evropska unija se trenutno pogaja o tem, da bi se podaljšala veljavnost ribiškega sporazuma, ne da bi se pri tem posvetovala z Evropskim parlamentom, čeprav to pogodba zahteva. Evropske flote lahko lovijo v vodah Zahodne Sahare, to je trenutno območje, ki ni v lasti nikogar, vsaj tako pravijo jo Združeni narodi. Na voljo pa imamo tudi poročilo pravne službe našega parlamenta, ki pravi, da je pravna varnost še vedno zagotovljena. Nam se je zdelo smiselno to izpostaviti tudi pri sodišču Evropskih skupnosti. Oni bodo to preučili in sprejeli odločitev o tem vprašanju, ki ima politične, gospodarske, socialne in ekološke posledice. Mislim, da je velika škoda, da velika večina kolegov tega ni videla v tej luči. S tem, ko so glasovali proti, so samo še poslabšali situacijo, ki je politično tako ali tako neuzdržna in pravno gledano nespremljiva. Hvala. Najlepša hvala. Pred odmorom za kosilo pa še eno sporočilo. Strani skupine Alde sem, imel, sem dobil predlog, da bi Venčenca Jovine imenovali za člana odbora za zaposlovanje in socialne zadeve, ki bo nadomestil gospoda Zanonja, gospod Uđas pa bo imenovan v odbor za promet in tam nadomestil gospoda Jovineja. Nihče temu ne nasprotuje, tako da je ta predlog sprejet. So zapis dnešního denního zasedanja.